Good, good afternoon. Welcome. Dobar dan. Dobrodošli na sestanku. Veliko čas mi je, da nadomeščam Kloda Moraesa danes, ker ima nepredvidene obveznosti. Tako da bomo kar začeli. Sprejetje dnevnega reda. Naslednja sprememba je točka 5 predstavitev komisije novega predloga o Evropski meni o obalni straži, poročevalka Roberta Macola. To bo takoj ob 15.00 zdaj, na mesto 16.30. Potem pa točka 8, kar se tiče glasovanja o mnenju zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava v nje, to je pa preloženo na 18. oktober. Če ni ugovorov, potem smo sprejeli ta dnevni red s temi spremembami. Tako, sedaj pa jezikovni profil. Še ena točka. Torej, imeli bomo tolmačenje v vse jezike, razen hrvaščino, danščino in irščino. Pa še ena točka. Imenovanje poročevalca za mnenje. Marija Grapini, SND, je bila imenovana poročevalka za mnenje poročila AFK o poročilu o izvajanju, o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki zagotavlja parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami. Odpor to podpira, to priporočilo koordinatorjev? Da. Potem pa še eno obvestilo. Glasovali bomo danes ob 17.15. Prosim bodite takrat tukaj in prinesite svoje glasovalne kartice. Tako, sedaj pa kar na naslednjo točko. Gre za Evropsko mejno in obmejno stražo. Pred dvema letoma sta zakonodajalca dosega dogovor o novi Evropski mejni in obmejni straži. To je bilo na vrhuncu migracijske krize 2015. Od takrat so se razmere na zonanih mejah precej spremenile, ampak sredozemsko morje še vedno ostaja prostor, kjer deset tisoče ljudi vsako leto tega svoja življenja. Nadaljni koraki so še naprej potrebni kot del celovitega pristopa k upravljanju meja. Ravno prejšnji teden je Evropska agencija za mejno stražo, praznovala drugo obletnico, med tema dvema letoma je agencija skušala izpolniti pooblastila svojega mandata. Evropski parlament je v svoji resoluciji 30. maja 2018 o delovanju šengenskega območja izrazil svoje pomisleke glede izpolnevanja trenutnega mandata. Ti pomisleki so bili večinoma zaradi nezadostnih zavez držav članic, da bi prispevale dovolj človeških virov in tehnične opreme, tako kar se tiče skupnih operacij, kot tudi tudi opreme za hitre, eh, hitre, hitre, hitre odziv. Poleg tega je parlament tudi pozval, da bi okrepili mandat agencije. Po tem je Evropski svet želel okrepiti nadzor na zonalnih mejah in komisija je predstavila nov zakonodajni predlog na to temo. Danes je komisija tukaj in bo pripravljena odgovoriti na naše vprašanje. Rep daj besedo gospodu De Koisterju. Komisija, deset minut. Prosim, beseda je vaša. Did I pronounce it correctly? More or less. More or less. So it is... <laughs> torej, približno deset minut, prosim. Sem prav izgovoril da. Skoraj da, pravilno. Sveto tudi sam se soočam s težavami glede mojega primka. Dobar dan, torej. Oboje čast in veliko veselje mi je, da lahko predstavim nov predlog o obmejni in mejni straži, ki bo sprejet strani komisije 12. septembra. Dali ste mi 10 minut, to razumem, ker bi poslanke in poslanci odbora Libe morali zastavljati vprašanje v prvi vrsti. Ampak 10 minut je za me osebno izjemno malo, ker veste, da ne morem utihniti in če bom samo prebral naslove po glavi in različnih oddelkov bom že porabil 10 minut. No, vseeno, poskušal bom storiti vse, kar je v moji moči, ker je to prva predstavitev, prva izmenjava mnen. Veliko bo še drugih priložnosti za nadaljno bolj poglobljeno razpravo o vprašanjih, ki boste morda imeli. Kar se tiče političnega konteksta tega predloga, tole. Najprej naj omenim predseden, govor predsednika Junkerja o stanju v Uniji, ko je na plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu napovedal nov svežen o migracijah, ki je bil potem spet 12. septembra in to zadeva meje, azil, vračanje, zakonite poti in okrepitev menega nadzora. Dejal je, da bomo samo z odločnimi celovitimi ukrepi kaj spremenili na terenu. Prav tako nas je jasno spomnil, da se s tem uveljavlja vizija komisije, kot je predstavljena za naslednjo večletno finančno okolje, eh, oprostite, naslednji večletni finančni okvir. To je bilo spet od 2. maja, ko bomo imeli okrepljeno, učinkovito mejno in obaljno stražo, tudi z 10 tisoč mejnimi policisti to, gospod predsedojoči, je ključni del septembrskega svežnja. Ko smo pripravljali ta predlog v komisiji, smo pravili naslov EBCJD 2.0 kot delovni naslov. 1.0 je bil sprejet 2016, tako da torej smo že kar kot nekakšni proizvajalci iPhone-ov, ko posodobimo vsako leto ali vsake dve leti naš proizvod. Najbolj evidentno vprašanje je seveda, če je prva različica bila potrjena 2016 strani so zakonodajalcev, zakaj že danes torej imamo ta predlog o drugi različici Evropske majne in obale straže. Morda predsedujoči, sem lahko kratek, kar se tiče tega, kar je najpomembnejše v tem predlogu. Tukaj gre za stalno enoto 10 tisoč menjih policistov in drugih članov operativnega osebe. Predlog, torej, najprej imamo 5-6 razlogov, zakaj imamo to. Najprej, da ni pravo izvajanje bilo v prvi različici. Nismo zagotovili ustreznega izvajanja in to smo popravili. 2016 smo želeli, da bi agencija imela na razpolago dovolj kadrovskih in tehničnih virov, da bi izvajala operacije, ki bi naj pomagale državam članicah pri zaščiti svojih odsekov zonanih meja. Predsedujoči, sami ste dejali uvodoma, med dvema letoma, ki sta za nami, je agencija se sistematično soočala z zelmi, kar se tiče kazenskih virov in tehnične opreme, da bi učinkovito in uspešno izvajala svoje skupne operacije. To ni sprejemljivo. Besedilo ima veliko izboljšavo, ko imamo sedaj 6500 menih policistov kot pol hitrega odzivanja. To je zelo inovativno. Vendar pa to se ni oveljavilo od leta 2016, od prve različice. Evropske meni in obaljne straže, zakaj? Zato, ker to lahko imamo samo kot del hitrega odzivanja na mejah, ne pa kot del skupnih običajnih eh, operacij, ki so zelo pomembne. Zato so se že v večini držav odvijale te skupne operacije in tako, kar se tiče kadrovskih virov, kot kar se tiče opreme, je to temeljilo na prostovoljnih zavezah držav članic. To ni sprejemljivo, gotovo ne, če se želimo pripraviti na naslednje krize. In zato je komisija podala zamisel, 10 tisoč menih policistov kot stalne enote. Odkot prihaja ta zamisel? Sistemu skupnih operacij opera. Imamo približno 7 tisoč radnikov, ki so že operativni. Potem imamo pol za hitro odzivanje, 1500. In za vračanje imamo približno 600 do 700 strokovnjakov iz držav članic če potem upoštevamo tudi to, kar je dejal predsednik Juncker, da moramo izbrati mehanizme in sredstva, ki bodo operena v prihodnost za pravne z migracijami, potem si ne bi smeli pogledati samo številk, ki jih uporablja agencija v skupnih operacijah upoštevati, moramo, da bo potrebnih več kadrovskih virov prihodnosti države članice bodo morale obvezno prispevati k tej stalni enoti. Obvezujoče to pomeni, da ne bo več torej šlo za prostovoljne prispevke. Poleg tega pa imamo zelo pomembno novost in sicer, da bo lastno osebe agencije, statusno osebe, lahko postalo del ekipa, ki jih potem pošljajo na teren strani agencije. To bi bili torej evropski uradniki, ki bi izvajali ali aktivnosti vračanja ali pa nadzor in kontrolo na mejah. To je pomembna novost in to bo začetna točka za vse prihodnje ukrepe. Ti ljudje bodo torej po nemerjeno voljo agenciji Enako velja potem tudi za drugo kategorijo, osebje, ki je posojeno izdelovčani za daljše obdobje, tudi ti bodo na voljo agenciji. In potem je še tretja kategorija, strokovnjaki iz držav članic, ki se lahko uporabijo v skupnih operacijah za krajše časovno obdobje, ko je to potrebno. Tako da imamo tri kategorije, v prilogi je razloženo, kako se bo to razvijalo tekom let, ta sestava, sestava te stalne enote, kajti ne bomo začeli 7000 novimi člani osebi. Ja? Z agencijo do 2020 ne bi bilo možno jih zaposliti, kar je predvideno strani komisije kot datum za vzpostavitev te stalne enote. Naj spostavim nekaj. Nekaj nesporazuma je, kar se tiče te nove kategorije ena, starosebje agencije nimajo avtonomne pravice, da delujejo na ozemlju držav članic. Novo pa je, da bo osebe agencije v prihodnje lahko del ekip agencije, ki delujejo na terenu. Ne morejo pa kar roditi držav članic in začeti izvajati ukrepe, kar se tiče vračanja ali nadzora kontrole na mejah. Ne. Postali bodo del ekip in enako pravnim strokovnjakom, ki jih pošle država članice ali so posojeni. In potem še en element, ki ga želim izpostaviti, ker je precej nesporazumov ta sistem ne zadeva načela deljenega upravljanja z zunanjimi mejami. Države članice ostaje odgovorne v prvi vrsti za to, da nadzorujejo svoje odseke zunanih meja. Zagotovili pa bomo, da ko bo agencija morala podpreti, bo imela zmogljivost to storiti na učinkovit način. Ekipe pa ne morejo kar tako oditi v držav članice in delovati proti volji držav članic. Vedno bo potrebno sodelovanje in odobritev držav članic, kjer so. Torej, prva različica je imela pomankljivosti in to je prvi razlog, zakaj imamo ta novi predlog. Potem pa naslednji, sedaj bom hitrejši, kar se tiče tudi področja Eurosura, imamo pomembno novost. Ne toliko vsebinsko, ampak kje bo umeščen. To je Evropski sistem za nadzor meja. To bo sedaj vključeno po pregledu uredbe o Eurosurju v Evropsko mejno in obaljno stražo. To je bila izolirana uredba in sedaj bodo imeli ključno vlogo za to, da bodo ozveščali o incidentih in tokovih migracij, pa tako bodo izvajali analize tvegen, pa tudi zagotavljali odzivni mehanizem na državni in evropski ravni. Do konca 2016 bi morali imeti ceno pliva, ampak zaradi sprejetja prve različice Evropske mene in obalne straže je ta ocena bila preložena. Je pa to del septembrskega svežnja, ta, to poročilo o oceni komisije. In vzpostavljamo spremembe, ki smo jih naredili, kar se tiče uredbe o Evropski meni in obalni straži. Imamo poseben oddelek o Eurosurju, prav tako pa smo razvili tudi učinek Eurosurja, naprimer na načrtovanje zmogljivosti sodelovanja med državami članicami in tako dalje. Ne gre samo za prenos ene uredbe v drugo, gre za to, da zagotovimo ustrezno doslednost in izkoristimo Eurosur v kontekstu Evropske mejne in obalne straže. Tretji razlog, zakaj smo podali ta predlog, je, da na področju vračanja sistem še ne deluje tako, kot bi moral. In veste, da je učinkovita politika vračanja nepogrešljiv sestavni del strezne politike migracij. Zato, čeprav je vloga agencije že bila povečana, v prvi različici Evropske mene in obalne straže, kar se tiče vračanja, moramo to vlogo še razviti. V različnih poglavjih boste videli, da obstajajo dodatki, kar se tiče vračanja, da bi ukrepili mandat agencije. Še en element v luči dogodkov v zadnjih dveh letih, sodelovanje s tretjimi državami, to je ključno za ustrezen evropski nadzor na obalah in mejah. EU ni izolirano, sodelovati moramo s tretjimi državami. Prvi različici smo imeli določbe za sodelovanje s sosednjimi državami, z možnostjo, da bi agencija imela in izvajala ukrepe na ozemlju teh tretjih držav. Ampak glede na seveda sporozume, ki bi jih sklenili pet takih sporozumov, je tik potem, da jih sklenemo s državami Zahodnega Balkana. V našem predlogu pa smo opustili omejitev sosednje tretje države. Agencija bi morala izvajati, imeti možnost izvajati dejavnosti tudi na ozemlju drugih tretjih držav, ne samo sosednjih. In, in vem, da je to zelo občutljiva točka, tudi možnost za sodelovanje s tretjimi državami na področju vračanja. To smo sedaj bolj razdelali od predloga komisije. Prezeli smo nekatere točke iz prvotnega predloga katerih se so zakonodajca nista dogovorila, ampak kot boste videli tudi pri drugih točkah komisija meni, da obstajajo dobri razlogi, da ponovno odpremo razpravo glede nekaterih teh točk, ker to potrebujemo za boljše upravljanje z migracijami. Prav tako, in tukaj se bomo imeli samo na en stavek, danes imamo Evropski sistem izmenjave informacij, kar se tiče ponarejenih dokumentov. To še vedno temelji na skupnem ukrepu iz 90-ih let. To bi morali lizbonizirati. Ne sme generalni sekretar sveta upraviti s tem sistemom. Predlagamo tudi, da bi agencija za mejno in obaljno stražo postala odgovorna za to. In zadnji razlog za spremembo z vsemi temi spremembami, ki imajo vpliv na veliko drugih določb. Evropske mejne in obalne straže. Prva različica in bodo tudi vsebinske spremembe. Morali smo tudi spremeniti način upravljanja agencije. Kajti nekateri to imenujejo pošast, to, kar predlagamo, z veliko sredstev, veliko odgovornosti in zagotoviti moramo, da imamo zadosten učinkovit nadzor in da bodo politične smernice dane agenciji pri vseh pomembnih točkah, torej tudi kar se tiče upravljanja, smo nekaj stvari spremenili. To, gospod predsedojoči, je zelo nakratko nabor razlogov, zakaj smo podali nov predlog. Hvala lepa parlamentu, da ste zelo jasno razumeli nujnost tega predloga in ste poročevalko imenovali zelo na hitro, najkrajšem možnem roku. Strani komisije smo pripravljeni v polni meri imeti, koliko sestankov bo potrebnih, da še razložimo predlog, da se odzovemo na vsa vprašanja, ki jih poslanke in poslanci morda imate. Tako da resnično smo pripravljeni z naše strani na sodelovanje. Mimo grede, se pričujem, da končujem s tako. prozaično pripombo veliko, je novosti v predlogu komisije. Vseeno pa imamo niz določb, ki se jih nismo dotikali. In seveda, ko preberete predlog komisije, ni popolnoma jasno, v kateri kategoriji je določena določba. Ni za vse čisto jasno. Kar bomo storili, je, da bomo v naslednjih dneh vam poslali tudi različico, kjer boste videli, katere spremembe so bile zadene. Tukaj formalnega statusa tega dokumenta ni, ampak Jasno boste lahko razlikovali med tem, kaj je trenutna zakonodaja, prva različica uredbe in kaj komisija sedaj spreminja v drugi. Tako, gospod predsedujoči, malo več kot deset minut, zato da sem povedal, kar je bilo treba o tem predlogom. Seveda sem pripravljen se odzvati na vsa potencijalna vprašanja, ki jih morda imate. Hvala. Hvala lepa, gospod Kajzer. Mislim, da je to bila zelo jasna analiza. Skoraj da vam je uspelo v desetih minutah. To je dobro, ampak vseeno, potrebno je dobiti celovit pregled nad razmerami. Hvala lepa za to, za to razlago. Dva sta se javila k besedi zaenkrat. Najprej gospa Mecola, potem pa Peter Niedermüller, še gospod Depre, kasneje. Tudi drugi, če želite, prosim se javite. mislim, da nišče drug, tako da Roberta sedaj prosim. Hvala lepa predsedojoči in hvala lepa predstavniku komisije za odlično predstavitev. Mislim, da ko gledamo, kako se Frontex razvija, da smo dosegli velik napredek, agencija raste in se sedaj sooča z drugačnimi in dodatnimi izzivi, tako da moramo še naprej posodabljati agencijo, da bo zadostila potrebam EU in držav članic. Časovni razpored, naj začnem s tem rada bi uredila to do maja, do volitev in želela bom to resnično odločno uveljaviti. To pomeni, da imamo malo časa, ampak mislim, da nam lahko uspe. Potrebno bo hitro spet spremembe, da bo agencija lahko izvajala svojo misijo učinkovito, da bo nadzirala učinkovito zunanje meje EU. In to moramo storiti še enkrat v kratkem, kratkem procesu, da bo agencija po nemere operativna z dodatnimi nalogami, ki jih bodo dobili do 2020. Mislim, da je to priložnost, ki jo moramo izkoristiti, kajti nihče si ne želi super agencije, ki ne bi delovala. Potrebujemo agencijo, ki bo učinkovita, kar se tiče dodatnih nalog in odgovornosti. Prav tako menim, da je komisija pripravila dober predlog, lahko gradimo na tem, kar je bilo predlagano, zato da bi besedilo še izboljšali in da bi imeli sistem, ki ne bo deloval samo na papirju, ampak bo deloval tudi na terenu samem na zunanjih mejah naše unije. Povečevanje učinkovitosti agencije je ključnega pomena, istočasno pa moramo spoštovati tudi pristojnosti in odgovornosti držav članic. Premika glede pristojnosti na raven EU ne bomo predlagali, kajti pristojnosti držav članic po mednarodni zakonodaji, kot je po konvenciji o pomorstvu, kar se tiče reševanja na morju, to se ne bo spremenilo. Glavni predlog, ki je dobil največ pripomb, pa je vzpostavitev stalne enote 10 tisoč menih policistov. To je ambiciozen predlog, ki bo agenciji dal tisto raven kadrovskih virov, ki jo potrebuje. Zakaj bi se agencija naj prvi vrsti zanašala na države članice? Za to osebje, točno tiste države članice, ki ponudijo policiste, Pogledali si bomo te, to številko, da bomo videli, da ta številka 10 tisoč eh, ni samo privlačna fraza, ampak realistična številka, ki zadosti potrebam agencije. Ne govorimo o operativnem osebju, ki bo vse čas na razpolago na istem, v istem času. Prav tako si moramo ogledati sestavo te stalne enote, ali to pomeni, ali bi bilo smiselno, da bi se osredotočali tudi na kratko in dolgoročno posojeno osebe in bi jim dali finančne vire, da jih nadomestimo doma, pa ne bi bilo bolje, enakih finančnih virov z agencijo uporabiti za to, da bi usposobili lastno stalno osebe, istočasno pa zagotovili, da države članice ohranijo izkušeno osebe, ki ga imajo. To si moramo ogledati. Prav tako ne gre samo za dodatno osebe, ki bo pripravljeno na uporabo. Prav tako agencija potrebuje tehnično upremo, glede na to, kar je nujno potrebno za to, da bodo misije lahko izvajene takoj, brez zamud in zato moramo nameniti več virov agenciji. Prav tako dodatne naloge in odgovornosti morajo dobiti več ustrezen proračun. Zanimivo pa se mi zdi, da agencija že danes lahko odloča o tem, da uh, si lahko izbere svojo lastno opremo. To bi lahko storila že od leta 2011, ampak realistično se to ni moglo zgoditi, ker niso imeli finančnih virov, ki so jih potrebovali za to. Še en pomemben element tega predloga je osredotočanje na vračanje. Številke na tem področju se morajo povišati, zaščito moramo zagotoviti vsem, ki jo potrebujejo, istočasno pa moramo storiti več, da bomo vračali tiste, ki si te podpore ne zaslužijo in da bomo hitro vračali. In gladko, in agencija lahko odigra pomembno vlogo pri tem. Če se gledam svojo lasno državo članico, ki je majhna in nima dovolj diplomatskih mrež v vseh državah kot imigranti prihajajo, kamor jih vračamo. In točno, tak, eh, točno tu bi agencije lahko pomagale državam, kot je Malta in drugim, da dobijo strezne dokumente, potovalne dokumente, da lahko vrnejo tiste državljane tretjih držav, ki ne spomnijo več pogojev za bivanje v EU. Države članice bodo končno edine, ki bodo sprejemali svoje odločitve. Agencija pa bi vseeno morala olajšati proces za sprejemanje takih odločitev. Vse te dodatne naloge morajo biti izvedene v skladu s temeljnimi spoštovanjem temeljnih pravic in poskrbelo bom za dogovor na tem področju. Agencija je pokazala, da je to ena od njenih prednostnih nalog. Okrepili smo urad za temeljne pravice agencije, parlament, mi smo vodilni pri tem. Skak Jelen in jaz sva se trudili, da bi agencija imela tudi mehanizem za pritožbe. To je bilo že pred dvema letoma v različici predloga komisije in mislim, da lahko zagotovimo, da bomo zagotovili tako učinkovitost agencije, pa tudi spoštovanje vseh temeljnih pravic. Veliko bi še lahko dejala na to temo, vem, odkimavate že, ampak dotaknila se bom še nekaj drugih pomembnih elementov, potem pa bom končala. Vključitev Eurosura v agencijo, to je tudi pozitivno. Države članice bodo imeli nacionalne koordinacijske centre za izboljšanje izmenjave in kakovosti informacij, in za medoperabilnost z drugimi sistemi. Agencija bi morala sodelovati s tretjimi državami in jih podprla pri vračanju nadzora na mejah. Istočasno pa moramo najti načine, kako bi agencija postala privlačen zaposlovalec. Vsi vemo, s kakšnimi težavami se sooča agencija, kar se tiče novačenja. Mislim, da morajo odločitev biti dovolj porožne, da bomo zadostili potrebam agencije. Istočasno pa moramo zagotoviti, da ne bo prihajalo do diskriminacije, kar se tiče drugega osebe, agencij in osebe EU. Hvala lepa za ta predlog komisije. Čez nekaj minut bomo že imeli prvi sestanek s koordinatorji. Veselim se sestanka tudi z vsemi koordinatorji iz drugih političnih skupin, tako da bomo uspešno zaključili ta proces. Hvala lepa, Peter Nidelmore. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji za predstavitev. Hvala lepa poročevalki za zelo prijeten uvod. Ne bom šel v podrobnosti, naj opozorim na 28. juni 2016, Evropski parlament in svet sta dosega dogovor o Agenciji za Evropsko mejno in obajno stražo in nova redba je vstopila v veljavo 2016, kot je komisija že omenila. Oba so zakonodajalca, obema so čestitali za hitro in učinkovito delo in vsi so potem praznovali, slavili nov mandat. Frontexa sedaj po dveh letih pa imamo nov predlog za ukrepitev mandata Frontexa. In razumem to elegantno razlago, druga različica, nadgraditev in tako dalje. Ampak nismo iPhone, moram reči. Po drugi strani, moj iPhone deluje tudi brez posodobitev. Čisto lepo in dobro. Malo se bojim, da bo ta novi predlog, ta prispevek strani Evropske komisije k vrhu v Zalzburgu septembra samo še koncesija za države članice. Število nezakonitih prihodov meja pada, prav tako, kar se tiče prvih prošenj za azil zadnjih dveh letih. To pada po podatkih Eurostata, po podatkih AZA in Frontexa. Komisija ni niti predlagala spremembe trenutne uredbe, ampak je napisala popolnoma novo. Tako da resnično ne vem, zakaj moramo Frontex popolnoma spremeniti. Kakšen je bil namen našega dela pred dvema letoma, 2016? Nadalje, komisija reciklira nekaj svojih lastnih zamisli. Iz prejšnjih predlogov kot je to, da bomo omogočili, da bo agencija izvajala vračanje iz tretjih v četrte države, so zakonodajce so se odločili, da tega ne boste podprli 2016. Vseeno, ta zamisel se je vrnila. Predlog komisije, 10 tisoč menih policistov, stane nota, gospod Mecola je to omenila, ampak kot prihaja ta številka, spet ni bilo ocene vpliva glede te uredbe, ampak na to se moramo navaditi. Tudi za prejšnjo uredbo tega ni bilo. Naj izpostavim tudi to, da Frontex deluje z razširjenim mandatom od leta 2016, EASO pa izpolnjuje naloge, ki gredo prek njegovega mandata že leta. Nekateri pridobijo zaradi migracijske krize, druge agencije pa ne. In potem, nasplošno, moj zadnji stavek, zelo sem skeptičen, kar se tiče tega predloga še prav posebno, kako je bil pripravljen. Mislim, da če bomo takole hiteli, ne bomo ustvarili nobene dodatne vrednosti. Hvala lepa. Hvala, že rade prej naslednjem. Ja. Merci, monsieur président. Ja, hvala, gospod predsednik. Prvo kot prvo, bi želel opravičiti našega poročevalca, poročevalko v senci, eh, gospod Grisbek, Danes je ni na odboru, prav tako pa ji ne bo uspelo se udeležiti prvega sestanka poročevalcev v Senci, ki bo potekal po uh, eh, temle sestanku, po tej točki. Tako da bi sam podal power, par komentarjev o njenem imenu. Pred desetimi leti, mislim, da leta 2006 ali 2007, mislim, da smo imeli program uh, Rapid. Sam sem bil poročevalec za Rapid. Kaj je bil ta program? Šlo je predvsem zato, da lahko države članice napotijo mejne policiste v določene države članice, kamor je prišlo ogromno imigrantov. Takrat sem prosil, da bi imeli trajno operativno rezervo. Komisija je bila proti, države članice pa še bolj proti, radikalno proti. Zadeve se, so se torej spremenile in to v pravo smer. Štiri vprašanja imam. Skrbi me, kakšen bo status vseh teh uh, uh, agentov. Različno, različne statuse imamo, nacionalne policiste, potem bomo imeli tri dodatne kategorije. Kako bodo potem sodelovali uh, te osebe z tako različnimi statusi? In verjetno bodo tisti, uh, uh, mejni policisti iz uh, južnih držav verjetno tudi najmanj plačani, kako bodo potem sodelovali drugi z drugim. Zanima me, kako si komisija predstavlja to in bo to tudi uh, neka trajnostna rešitev. Mislim, da je to realna težava, uh, ki jo nismo še v zadostni meri preučili. Potem vračanje. Poskušam razumeti, kaj je zares novega tudi v tem predlogu glede vračanj. Smo razširili pristojnosti glede vračanja ali imamo zdaj samo možnost, da uporabimo dodatne kadre in osebje. Se bodo razširili tudi pristojnosti, to me zanima. Na podlagi števil, ki sem jih videl, se v zadnjih dveh letih število vračanj ni ukrepilo, ampak jih je pravzaprav manj. Glede sodelovanja s tretjimi državami, pa ja, seveda eh, se strinjamo s tem, da se moramo dogovoriti oziroma sprejeti dogovor za delno tretjo državo. Če sem prav razumel, se že pogajate z državami Zahodnega Balkana glede vračanja. Ampak, kar zadeva trenutne migracijske pritiske, ugotavljamo, da jih večina pravzaprav prihaja iz juga. Ne? Zakaj pa ne bi začeli z državami, ki so južno od nas? Mislim, da tam ležijo tiste prave uh, potrebe in uh, tam je treba začeti ukrepati. Glede lizbonizacije, kaj točno je to, mi lahko to razložite, kaj to konkretno v praksi pomeni ta lizbonizacija, ki ste omenili. Potem pa še vodenje agencije. Nisem dobro razumel predlaganega modela, ampak tudi priznam, da nisem poročevalec v senci uh, in se nisem spustil vse podrobnosti uh, tega dosjeja. Dobro, najlepša hvala. Prvo vprašanje smo slišali za komisijo. Tale točka se skoraj da, oziroma smo izčrpali čas za tole točko. Gospod Dekaj, zred dve minuti pa vam vseeno lahko dam besedo. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Prvo kot prvo bi se želel zahvaliti poročevalki za pozitiven pristop glede predloga komisije to je dober začetek. Glede vseh različnih vidikov, ki jih je poročevalka omenila, pa bi želel se navezati na eno zadevo v imenu komisije. Spoštovanje temeljnih pravic in mednarodnih obveznosti je vključno za načelom nevračanja v vsem tem, kar počne agencija. To smo že v šali omenili, ko smo se pogovarjali na trilogih o prvi verziji uh, EBCG, torej Evropske mejne in obaljne straže, parlament je, pa, je potem prosil, da se spoštovanje temeljnih pravic vključi vsak člen. Tega seveda nismo storili, ampak imamo vse uh, varovalke, ki jih potrebujemo in to na primernih mestih v tem aktu. Prosim vas, da si pač pogledate ta predlog komisije. Nikakor nismo posegali in to nikjer v te varovalke. Nismo poskušali eh, obrniti zadev na glavo in niti nazaj v času. Ne, komisija se tu posebno strinja, da moramo zagotoviti eh, polno spoštovanje vseh temeljnih pravic v vseh aspektih eh, delovanja agencij, tudi pri izvajanju operativnih dejavnosti v tretjih državah. Če želi parlament eh, videti še več eh, tovrstnih varovalkov besedila, smo mi prislav, pripravljeni prisluhniti tem željam. Gospod Nedrmuller pa je zadevo ocenil malce bolj negativno. Podvomil je, če obstaja potreba, da že zdaj moderniziramo akt o evropski mejni in obalni straži. Mislim, da se nihče ne more strinjati, oziroma da se lahko vsi strinjamo glede tega, da obstaja potreba potem, da se zadeve spremenijo. Prvo kot prvo zato, ker obstaja pač trenutni mehanizem za zagotavljanje kadrov, ki ne deluje. Eh, prostoval, prostovoljno, prostovoljno napotitev delavcev ne deluje. Tako da agencija pač ne more računati na to podporo in pomoč držav članic, kjer je ta najbolj potrebna. To ni spremljivo. Zdaj imamo ta sistem, tri kategorije, morda to navaja na zmedo, ampak na tehničnih sestankih smo posebno pripravljeni preučiti vse, vseh podrobnostih, zato da bi bilo posebno jasno, kako bomo s tem mehanizmom zagotovili, da bo agencija vedno imela na razpolago 10 tisoč uh, oseb. Eh, potreba potem obstaja. Prav tako moramo uredbo spremeniti, ker se deva Eurosur in pa oceno Eurosurja. Pri mejni straži pač ne moramo to pustiti kar nekje v neki drugi uredbi. Ne, te spremembe treba vključiti v to uredbo, zato da bi bilo koherentno. In to, gospod predsedujoči, vodi do uh, te ideje, da bi uh, predlagali prenovo uredbo, uredbe. Skratka, imeli bi eno krovno uredbo, ki bi vključevala tako Eurosur eh, kot obalno stražo in to bi bila prenovitev. Ampak samo teh dveh eh, področji. Vključili pa, oziroma zavedati pa se moramo, da imamo tudi pri vračanju eh, ogromno sprememb. Če bi imeli samo prenovitev, ta pristop pač terja konkretno, neko konkretno zakonodajno tehniko, ki jo uporabi komisija. Dobili bi 400 oziroma 500 strani eh, določ, določbe, ki želimo črtati, bi bile tam črtane in ta format preprosto ne bi bil praktično gledano izvedljiv. Zato se nismo odločili za prenovo, za rekenst, ampak za, za novim predlogom v katerega smo prepisali že obstoječe določbe, tako da ne bomo vseh aspektov izumili, izumili na novo. Kot sem povedal že prej, komisija odpira točke, ki, eh, o katerih ste so zakonodajalce odločila pred dvema letoma, naprimer vračanje, pomoč pri vračanju iz tretjih četrt države. To je bila eden izmed zavnih točk, ki smo jih obravnavali v okviru trialoga in glede na to, kakšna je trenutna geopolitična situacija, menimo, da bi moralo biti možno nuditi podporo preko agencije. Ne trdimo pa, da mora parlament vse skupaj sprejeti v trenutni obliki. Ne. Ampak samo zato, ker sta so zakonodajalca to črtala iz predloga pred dvema letama, to še ne pomeni, da se o tem nikoli več ne smemo pogovoriti. Komisija bo podala svoje argumente, zakaj smo ponovno odprli to vprašanje, potem pa se lahko vi parlament odločite, ali so vas ti argumenti prepričali, boste spremenili svoje stališče, lahko pa še enkrat rečete ne. Še vedno ustrajamo pri zavrnitvi iz leta 2006, ne želimo podpore agenciji za vračanje iz, tretjo, četr, iz tretjih v četrte države. To je v vaših rokah, ampak mislim, da je prav, da se vsaj pogovorimo o tem, ali je opravičeno, utemeljeno, da uredbo v zvezi s tem spremenimo ali ne. Tudi gospod Deprej je omenil neke nove elemente, ampak samo vzemimo sistem FADO. Z veseljem se o tem pogovorim, ampak glede na to, da sem dobil samo dve minuti, mislim, da to ne bo možno. Sem pa pripravljen tudi bilateralno vse razložiti, lahko pa se tudi dobimo na tehničnih delovnih eh, skupinah v naslednjih tednih in mesecih in se o tem pogovorimo prav. Najlepša hvala. Poročevalci v senci so že naznanili, da bodo začeli delati v zvezi in tako izdale po tej točki, mi pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Gre za tretjo točko, poročilo Eurojusta o financiranju terorizma. Slišali bomo predstavitev gospoda Lenerta, ki je nacionalni član Luksemburga pri Eurojustu. So, you have 10 minutes, I think. Yeah? So.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 financiranje terorizma. Podobno poročilo smo sprejeli že v zadnjih, v zadnjih letih. Gre za sodno prakso in uh, za inštrumente, ki se uporabljajo. Besedo dajem gospodu Lertu, ki je nacionalni član omenil Luksemburga, ki se nam je danes pridružil in nam bo predstavil uh, pregled situacije. Prav tako pa lahko, imamo lahko potem razpravo z vprašanjem in odgovori poslancev. Najlepša hvala torej in vam dajem besedo. Ja, najlepša hvala poslanke in poslanci, dame in gospodje. Kolegi Eurojustam me je prosil naj nakratko predstavim najnovejše poročilo Eurojusta glede eh, financiranja terorizma. No, najnovejše šest mesecev je staro to poročilo, kljub vsemu, ampak kljub vsemu je dokaj sveže. Glaven cilj tega poročila je da razložimo, kaj sploh počne Eurojust na področju boja proti financiranju terorizma. Tu pa ne boste našli oceno, ocene tveganja, neke poročilo tipologije, kaj se trenutno dogaja na področju financiranja terorizma, to se pač mi ne spuščamo, to tudi ni naša misija, prav tako teh informacij nimamo, skratka ne moramo vam predstaviti tega pregleda. Vem, da bi, to, bi si to številni želeli slišati, ampak uh, to je za nas nemogoče, nažalost. V tem poročilu pa uh, opozarjamo na to, da smo državam članicam pomagali, saj tistim, ki želijo početi sodelovati na tem občutljivem področju, kako smo jim pomagali, da izpolnijo svoje naloge. Ta zadožitev ni preprosto. Vse, kar je povezano s terorizmom, je zelo občutljivo, zadeve so pogosto zaupne, prav tako pa so vključene na to delo različne službe, tudi obveščevalne službe. Tako da naloga vsekakor ni preprosta. No, ampak, če si boste prebrali vse te primere, tu boste videli, da nam je kljub samo uspelo nuditi asistence in pomoč. Ne bom se spuščal zdaj v posamezne primere. Izbrali smo jih iz pač nabora primerov, ki jih imamo, zato da bi jasno predstavili, kaj lahko, kaj lahko storimo. To poročilo je namenjeno tudi kolegom doma, da jim pač jasno povemo, da tudi glede tega vprašanja lahko se za pomoč obrnejo na nas, da imamo ogromno izkušenj. Na podlagi katerih lahko kolegom doma pomagamo. Če boste preleteli te primere, boste videli, da smo se osredotočili tudi na ta pojav tujih borcev, ki so se vrnili v Evropo. Videli boste tudi, da smo obravnavali določene primere, v katere so bili vključeni tretje države. Eurojust s svojimi kontaktnimi točkami je tudi tam lahko priskočil na pomoč. Je pa to področje zelo kompleksno, real politika je tam namreč kako prisotna, tako da ni ni možno vedno zagotoviti sodelovanje na tem področju. Lahko pa vsekakor obljubimo, da bomo poskušali po svojih najboljših močeh pomagati kolegom. V tem poročilu boste lahko prebrali tudi to, kako lahko um, delamo glede uh, izvrševanj zahtev, kot so evropski nalogi za prijetje, naprimer. Zdaj smo pač vam na razpolago 24 ur na dan, 7 ur na teden, vsi smo v Hagu, vse jezike govorimo, ekspertizo imamo, tako a, pravno gledano kot izkušeni, ki imamo že ogromno. In to je bilo izpostavljeno v prvem delu tega poročila, pač kjer jasno piše, da kolegi počnejo to, kar a, morajo početi, kar je, da a, privedejo osebe pred roko pravice kot rečeno, je včasih to težko, zato ker se pogovarjamo o, o, eh, vem, o tujih borcih, ki so v tretjih državah in tu ne moramo ukrepati na podoben način kot v primeru neke goljofije, naprimer. Ampak kljub vsemu želimo tem osebam preprečiti, da se vrnejo v Evropo, da storijo potem, kar so storili med napadi v Bruslju. Prav tako lahko zdaj spostavljamo skupaj preiskovalne enote, je zelo, kar je zelo občutljivo vprašanje. Eh, gre predvsem za to, da moramo zgraditi zaupanje tule. In kar nekaj časa smo rabili za to, da so nam kolegi začeli zaupati. Nažalost, eh, pa se je potem, je se, je pri tem, potem prišlo do napadov v Parizu in eh, Bruslju in zato smo, morali, smo dobili veliko več primerov, ki jih seveda ne bi želeli prejeti, ampak zdaj mislim, da smo uspeli pridobiti zaupanje kolegov. Eh, prav tako prejemamo informacije iz eh, tajnih verov. In če se lahko s temi osebami srečamo, uh, nam lahko povedo tudi zadeve, ki jih ne želijo dati v elektronsko pošto, lahko se pogovorimo torej o strategijah, kako se boriti proti določenim pojavom. In to vrstna osebna srečanja so najučinkovitejše urodje, ki ga imamo. Tako da mi nismo pač še, ena, še en sogovornik, nek umestnik med sogovorniki, ampak se lahko v varnim, v varnih uh, okoliščinah, tudi s tolmačenjem, uh, pogovorimo z sodelavci iz uh, Francije, Nemčije in tako naprej. Odlično je tudi, da je blizu nas tudi Europol, ki je zelo dejav na področju boja proti terorizmu. Omenil sem že tretje države, imamo tudi um, sodnike za zvezo iz uh, ZDA, imamo uh, kontaktne točke v drugih državah. Prav tako pomagamo finančno. To je najpomembneje skoraj da pri teh eh, boju, pri tem boju proti terorizmu. Če imate strokovnjake, ki jih lahko pripeljete eh, v Hak in ponudite na voljo tolmačenja, se lahko z njimi pogovorimo. To je zelo pomembno. Države članice včasih preprosto pač nimajo resursov za kaj takega. To je bil torej prvi del. Pri drugem delu poročila boste pač videli, da imamo določene primere, tudi zato, da praktiki vidijo, kaj se točno dogaja v državah članicah. Nekateri primeri so posebno novi, nekateri že stari. Eh, obravnavamo različne teroristične skupine, PKK, PKK Šabaj, eh, Daesh eh, in tako naprej. Kako lahko obveščevalne podatke uporabljamo kot dokaze, prav tako imamo tu primere oprostitvenih sodb, včasih se zgodi tudi to. Potem je tu še vprašanje financiranja terorizma, ali, naj, ali mora biti povezano s specifičnim aktom to financiranje ali ne. To um, že ureja sodna praksa v uh, določenih uh, državah. Lahko gre tudi za nizke zneske, 215 funtov, naprimer. Uh, Um, milijonov nikoli ne boste zasledili pri to vrstne financiranju, vsaj ne v uh, primerjih, uh, ki so bili predmet poročanja. Zato jih je tudi tako težko zaznati. Namen tega dokumenta je, da predstavimo nek uh, pregled stanja praktikom, kaj se dogaja po svetu. To je zelo majhen del tega, kar se dogaja. To ni niti vrh uh, uh ledene gore, ampak zares tista zadnja špička ledene gore. Uh, ampak eh, pač želimo jasno povedati, da je Eurojust tu in da vam lahko pomaga pri določenih primerjih. Imamo vere, imamo znanja, prav tako lahko, zaupamo, eh, lahko obljubimo zaupnost, ki je tako zelo pomembna na tem področju. V zadnjem delu pa boste našli tudi pregled eh, zakonodajnih aktov, ampak mislim, da je to najmanj zanimiv del, tako, ker to tako in tako že vsi poznate. To je pa tudi vse, kratka predstavitev. Če imate vprašanje, bom pa na njih z veseljem govoril. Ja, najlepša hvala za vašo predstavitev. Zanima me, če ima kdo kakšno vprašanje. Um, ima kdo vprašanje? Komisija se želite oglasiti vi? Kaže, da ne. Ja, zelo hitro smo opravili s to predstavitvijo, ampak to še ne pomeni, da je vaše delo ni pomembno. Zelo hvaležni, mislim, vam moramo biti za vse vaše dosežke. Če teh aktivnosti ne bi izvajali vi, bi to razliko še kako občutili na terenu. Veliko slabše bi bilo. Če ni vprašanj? potem najlepša hvala. Thank you. So we make a break until 16:30. Gremo na odmor do pol pete ure, takrat bomo nadaljevali s četrto točko. colleagues, we can, we can. Torej, kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Najlepša hvala, ker ste prišli. Malce smo pač morali počakati. za, pr, za to, da pridejo poročevalci in poročevalci v senci. Zdaj z nami so. Smo pri četrti točki na dnevnem redu. Gre za pravila za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznjivih dejanj. Danes bomo slišali predstavitev osnutka poročila. Bom dal besedo. poročevalcu, oziroma gospoda Radeva, ni gospod Lenac, ki bo zamenjal. Izvolite. Ja, najlepša hvala. Ja, jaz danes govorim o imenu gospoda Radeša, ki ga danes tule ni. Bom pa prebral izjavo, ki mi jo je pripravil. Večkrat smo mi kot parlament ustrajali na tem, da se pravočasno izmenjujejo informacije na pristojnih organov. To je namreč ključno za preprečevanje resnega kriminala in eh, terorizma in branja, pranja denarja. Če se to ne zgodi, izgubimo priložnost, da ustavimo eh, hudodelce, teroriste in da zamrznemo in odzamemo premožensko korist. Pogosto se preiskave znajdejo v slepi ulici, ker informacij ni, tudi bančnih ali pa finančnih informacij ni. Zato, da bi se lotili teh izzivov, je komisija predlagala, da bi imeli neposreden eh, dostop do nacionalnih eh, registrov, bančnih registrov in to naj bi imeli vsi pristojni organi in Interpol. Ta, s tem predlogom bi tudi izboljšali sodelovanje med finančnimi in obveščevalnimi enotami in Europolom. Prav tako tudi definiramo, kakšne informacije lahko zaprosijo pristojni organi in kakšne informacije si lahko izmenjujejo. Prav tako pa določa, kakšni so roki za izmenjavo tovrstnih informacij. Poročevalec pozdravlja predlog Evropske komisije, saj je pravočasna izmenjava informacij prioriteta za Evropski parlament v boju proti pranju denarja. Prav tako se na ta način bolj učinkovito borimo proti terorizmu in eh, hujšim oblikam kriminala nasploh. Zato pozdravlja določbo za dostop do nacionalnih registrov bančnih računov eh, za pristojne organe v zvezi s učinkovitim borom, bojem proti resnim kaznjivim dojanjem. Na ta način bomo pravzaprav nadgradili peto direktivo, za boj proti pranju denarja. Poročevalec se strinja, da je izmenjava informacij med finančno obiščovalnimi enotami in pa pristojnimi um, organi uh, nekaj, kar je treba okrepiti. Prav tako se zaveda, da obstajajo različne strukture finančno obiščovalnih enot v državah članicah, prav tako pa se zaveda, da je treba ohraniti tiste finančne oziroma da, da jih treba ohraniti uh, neodvisnost uh, finančno obiščovalnih enot. Zato predlaga, da bi te enote imeli možnost, da se odzavejo na zaprosila na uh, Eh, za pomoč iz eh, nacionalnih pristojnih organov in Europola. Pri tem pa upošteva tudi, ali je deljenje teh informacij nekaj, kar bi lahko negativno vplivalo na preiskave, ki so že v teku in oceni, ali je razkritje teh informacij nesorazmerje z zasledovanjem nekih eh, ciljev, ki so povezani z preiskavami fizičnih ali pa pravnih oseb roki za izmenjavo informacij so zdaj tudi malce daljši, zato da bi zagotovili, da imajo finančne enote dovolj časa za odgovor. E, prav tako se poročevalec strinja, da bi moral sistem za zaščito podatkov tu biti podoben kot, oziroma enak kot splošen sistem za zaščito podatkov. To je izjava, ki jo je a, pripravil poročevalec, prav tako pa me je prosil naj povem, da a, mu bomo posredovali vse komentarje vseh kolegov, veseli pa se dela s poročevalci in sporočevalci, oziroma sporočevalci v senci eh, v zvezi s tem aktom. 19. oktober pa je rok za predloge sprememb. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji govornik govori v imenu Katarine Kiniči. Mirjam Dal, izvolite. Če, um... ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu gospe Kiniči bi se opravičila za njeno odsotnost. Ima pač eh, druge obveznosti, ustavne obveznosti v Italiji. Se pa poročevalcev zahvaljuje za odlično poročilo oziroma snotek poročila in se zahvaljuje za predstavitev oziroma za to, ker so bile vključene določene ideje v besedilo. Skod večine kolegov se strinja s cilji predloga, prav tako se strinja s tem, da bi morali omogočiti lažje izmenjavo informacij med nacionalnimi obveščevalnimi uh, finančnimi enotami pristojnim organi in Europolom. Glede na to, da kriminal ne pozna meja, moramo zagotoviti pravočasen dostop do informacij glede bančnih računov posameznikov, ki so osumljeni za grešitve resnega eh, kaznivega dejanja. V naslednjih tednih bo gospa Koniči tudi si prizadevala, da se najde pravo ravnotežje med odgovornostmi različnih agencij in institucijami za to, da bi dosegli to, da se to vrstna kazniva deganja preganja na bolj učinkovit način. Zato se gospa Koniži tudi zahvaljuje, ker je poročevalec vključil določene določbe, namen katerih je, da zagotovimo neodvisnost finančno obveščevalnih. Enot, ki morajo zdaj prejeti tudi povratne informacije glede informacij, ki se izmenjujejo. Bo pa tudi predlagala par predlogov sprememb za zaščito osebnih podatkov, kot je to predlagal Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Mnenje je tudi, da je treba imeti dovolj usposabljanja za tiste osebe, ki bodo um, uporabljale občutljive osebne informacije. Prav tako bo gospa Koniči predlagala predlog spremembe, uh, v zvezi z določbo, kako se naj finančno obveščevalne enote odzivajo na zaprosile za izmenjavo podatkov. Meni, da je treba zagotoviti neodvisnost in avtonomijo finančno obveščevalnih enot, kot to določa tudi peta direktiva. Prav tako se lahko strinja, da izmenjava informacij med Europolom in finančnimi enotami v drugih državah članicah nekaj, kar je treba ukrepiti. Prav tako gospa Keniče meni, da je namen uh, Eh, na podlagi katerega lahko Europol zaprosi informacijo od finančnih enot, nekaj, kar moramo jasno definirati. Prav tako moramo imeti jasne iz, izjeme od eh, te zahteve, zlasti, če bi zaprosilo za informacijo grozilo obstoječo preiskavo. Glede izmenjav z Europolom, Europolom, to je treba zagotoviti tudi primetno usklajevanje z nacionalnimi organi, ki so pristojni za javno varnost eh, in morajo priglesiti kakršnokoli zaprosilo za predobitev informacije, gospod Koničim omenila, so roki, ki jih je predlagala komisija za finančne enote, da se odzovejo na zaprosile za informacije. Te roke meni, da bi morali podaljšati, zato da ne bi nastala nova birokratska bremena za finančne enote oziroma da ne bi prišlo do negativnega vpliva na kakovost izmenjavanih informacij. Prav tako meni, da je treba premisliti o opredelitvah kaznivih dejanj, za katere lahko Europol zaprosi za izmenjavo informacij, zato da bi optimizirali vire, ki jih imajo finančno obveščevalne enote na voljo. Najlepša hvala. Ja, najlepša hvala, Mirjam. Helga Stevens, eh, poročevalci v Senci so naslednji. Uh, you, hvala, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za osnutek poročila v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Na prvi pogled menim, da je to poročilo uravnoteženo in priznava, kakšna je realnost, v kateri delujejo finančno obveščevalne enote. Eh, kriminalci in teroristi ne poznajo meja in tudi skrivajo svoje sredstva in pa bančne račune po vseh državah Evropske unije, včasih tudi onkraj naših meja uporabljajo moderno tehnologijo za to, da nakazujejo sredstva med različnimi bančnimi računi, prav tako uporabljajo različne valute in to počno zelo hitro. V boju proti finančnim eh, kaznjivim dejanjem imajo finančno obveščevalne enote izjemno pomembno vlogo, zato je ključno, da, ne, da se ne spreminjajo njihove zadržitve, razen če to ni zares potrebno. Menim, da ne smemo posegati v um, operativno neodvisnost in pa avtonomnost finančno obveščevalnih enot. Še vedno Eh, oziroma v prihodnosti morajo tudi imeti da možnost, da prosto sprejemajo odločitve glede izmenjave informacij in glede raširjenja informacij. Prav tako sem mnenja, da je obveznost za sodelovanje med finančno obveščevalnimi enotami nekaj, kar prispeva k tem, da se bomo lahko bolj pravočasno zvali na, na zahteve za izmenjavo informacij. Prav tako se zavedam, kakšne eh, močne vezi obstajajo med Europolom in finančno obveščevalnimi enotami, nismo pa prepričani, da bi finančno obveščevalne enote države morale imeti obveznost, da odgovorijo na zaprosilo Europola. To bi lahko oviralo izvedbo določenih preiskav. Mislim, da se moramo o teh zadevah še uh, pogovoriti. Ja, najlepša hvala, Eva Želim. Ja, najlepša hvala. Najprej bi želela pozdraviti ta predlog, zato ker je tudi sklada z, naš, z prioritetami naše skupine, torej boljša izmenjava informacij, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. S tem predlogom bi izboljšali izmenjavo informacij samo na nacionalni ravni. Izmenjava na evropski ravni je nekaj, kar urejo, ureja še vedno mreža finančno-obveščevalnih enot, ki, ki deluje pod okriljem Europola. E, ta direktiva je dobra priložnost za vzpostavitev evropski, e, evropsko finančno-obveščevalno enoto, zato se naša skupina zahteva zauzema že kar nekaj časa. Na ta način bomo imeli bolj ambiciozno mrežo z boljšimi veri in bomo lahko bolj, usk bolj učinkovit usklajevali izmenjavo informacij med nacionalnimi finančno-obveščevalnimi enotami. Menimo, da ta evropska enota ne bi smela a, dobivati sporočila glede sumljivih transakcij, ampak bi morala biti samo nek organ za usklajevanje. Obstaja pa še vprašanje glede varstva podatkov v tem predlogu. Kar nekaj Eh, predlogu v tem eh, aktu govori o obdelavi osebnih podatkov, obdelavi podatkov, kot so naprimer spolna smeritev, verska prepričanja in tako naprej v določenih primerjih. Ne želimo leksa specialista tu v, tej, v tem aktu, ki bi bilo pravzaprav odstopanje od eh, splošne direktive o varstvu podatkov in pa policijske direktive. Direktiva 2016. 680 že zagotavlja vsa jamstva za obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Tako da mislim, da bi morali v tem eh, predlogu upoštevati splošni režim. Oziroma, eh, pozdravljam tudi vse spremembe, ki jih je poročevalec sprejel in ki gredo v to smer. Glede novih obveznosti, da bi finančne enote morale se odzivati na zaprosile za izmenjavo informacij, tu pa mislim, da se moramo o tej zadevi še dodatno pogovoriti. Eh, mislim, da je prav, da se informacije med finančno-obveščevalnimi notami in eh, pristojnimi organi izmenjujejo, kar se da hitro, pri tem pa tudi ne bi smeli ogroziti delovanje in neodvisnost eh, finančno-obveščevalnih enot. Kar nekaj finančnih enot ni naklonjenih tem novim določbam, zato ker menijo, da bi to okrnilo njihovo delovanje in samostojnost oziroma avtonomijo. Uh, Alternativen predlog bi bil lahko ta, da bi morale finančno obveščevalne enote primerno um, utemeliti zavrnitev, ne pa da morajo v vseh primerjih izmenjavati informacije. Ampak mislim, da je najprej treba oceniti previdno vse opcije. Veselim se torej nadaljnega dela na tem zelo pomembnem predlogu in upam, da bomo našli najboljše rešitve za bolj učinkovit boj proti resnim kaznjivim dejanjem in, in pa financiranju terorizma. Najlepše hvala v imenu Alde. Gerard Depre, izvolite. Uh, hvala, gospod uh, predsedujoči. Najprej bi želel opravičiti našega poročevalca v senci, gospoda Petersena. Nažalost, eh, ga z nami danes tu ni in eh, se upravičuje. Najprej se zahvaljuje poročevalcu za opravljeno delo in izraža svoje zadovoljstvo glede tega, da ta konflikt pristojnosti med eh, odbori nekaj, kar smo zdaj razrešili in da se lahko začne delo na uh, poročilu. Povdarja, da je uporaba finančnih informacij za boje proti določenim oblikam uh, kriminala bistveno in da moramo zagotoviti to, da bi bilo sodelovanje in pa izmenjava informacij med državami članica možna, ob spoštovanju eh, osebnih podatkov. Naš poročevalec v senci pa izraža tudi željo, da bi podaljšali rok za odajo predlogov sprememb. Sicer je pripravljen delati hitro, ampak bi prosil, če bi ta rok lahko podaljšali. Thank you very much Um, Najlepša hvala. Zanima me, če se želi oglasiti še kdo. Mislim, da ne. Komisija, boste še vi kaj dodali? Izvolite. Yes, uh, good afternoon. Ja, Ute Štigl. Sem uh, namestnica vodje za, za boj proti organiziranemu kriminalu in sicer v GD Home, tukaj pa so tudi predstavniki GD Justice. Najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu, pa tudi vam, da ste poskrbeli za hiter napredek pri tem poročilu. Aprila letos uh, smo podali predlog in želimo, da bi bil dosje zaključen še pred volitvami prihodnje leto. Prepričani smo, da nam bo to uspelo za časovnico, ki ste jo predlagali. Naj povem, da sem zares vesela, da podpirate naš predlog in sicer v zvezi z neposrednim dostopom do centraliziranega sistema informacij o bančnih računih. To je zelo pomembno za policijske organe in to jim bo omogočilo hiter dostop do tega registra. Zares sem vesela, da eh, kolikor kaže, ne bo predlogu spremem. Mogoče bi še jaz lahko dodala nekaj besed. Despina Vasiljados sem in uh, sem namestnica uh, vodje uh, in sicer v GD uh, Just uh, za boje proti finančnim goljufijam. Direktiva o boju proti pranju denarja že zajema tudi izmenjavo informacij med finančnimi uradi in pa eh, organi kazenskega pregona. Kaj eh, želimo torej doseči z eh, tem predlogom? Želimo okrepiti to izmenjavo informacij in kolikor sem slišala danes v dvorani, se vsi zauzimate za okrepitev sodelovanja eh, med eh, finančnimi organi in pa organi kazenskega pregona. Ampak, eh, ko sem si ogledala osnutek eh, poročila, sem bila nekoliko zaskrbljena. Kaj ti črtali ste obvezo po sodelovanju, govorite pa o omogočanju, spodbujanju sodelovanja. Izmenjava informacij je že omogočena danes torej sem nekoliko zaskrbljena, da za predlogi spremem pravzaprav ne bi ukrepili sodelovanja med temi organi, ampak da bi bili zgolj priča nadaljni izmenjavi informacij, kot jo imamo že danes govorili ste tudi o eh, neodvisnih finančnih eh, enotah, vendar pa, če govorimo o neodvisnosti, moramo razumeti tudi, kaj to pomeni. To pomeni politično neodvisnost, eh, ne sme biti nobenega umešavanja in to pravzaprav predstavlja neodvisnost. To pa ne pomeni, da bi lahko ti organi, nasprotovali sodelovanju z uh, drugimi pristojnimi organi. To po našem mnenju ne spada v definicijo neodvisnosti. Uložili smo predloge sprememb in na ta način smo se želeli odzvati na zahteve Evropskega parlamenta za ukrepitev sodelovanja med eh, finančno obveščevalnimi enotami in pa organi kazenskega pregana. Evropski parlament je podal priporočila tudi že v odzivu na panamsko afero. Poleg tega je bilo eh, letos sprejeto tudi poročilo NART eh, o financiranju terorizma. In aprila je potekala eh, pariška konferenca, ki je pozvala k okrepljenemu sodelovanju med finančno obveščevalnimi enotami in pa organi pravosodnega kazenskega pregona. Všeč nam je, da imamo vašo politično podporo, vendar pa če želimo poskrbeti tudi za konkretne rezultate, potem potrebujemo obvezno izmenjavo informacij. Seveda se lahko pogovarjamo o izjemah, vendar pa mora biti sodelovanje obvezno. Ne gre zgolj za vzpodbujanje sodelovanja. Z veseljem bomo sodelovali z vami tudi v prihodnosti in eh, z veseljem bomo prisluhnili tudi mnenju poročevalcev v senci. Hvala lepa, da ste nam dali besedo. Nihče več ne želi besede. Rad bi še enkrat ponovil to, kar je povedal že poročevalec in sicer, da je potrebno zaradi tega, ker je ta tema tako zelo pomembna, delo pospešiti, tako da bomo z delom zaključili še pred volitvami. In zaradi tega je eh, poročevalec tudi predlagal drugačen postopek in predlagal je tudi krajši rok za vložitev predlogov sprememb, kot je bil pre predhodno zastavljen oktober 19. 19. oktober do 17. ure je torej rok za vložitev predlogov sprememb. To je pomembna odločitev poročevalca. Torej, rok za vložitev predlogov sprememb 19. oktober do 17. ure. Hvala lepa. S tem smo zaključili z obravnavo te točke, sedaj pa imamo ponovno nekaj časa. Predsedujoči pa je že z nami in bo potem nadaljeval z glasovanjem. Najlepša hvala.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 Uh, dear colleagues, um, we'll be voting at... Dragi kolegi, ob 17 in 15 minut bomo glasovali. Ali se lahko prepričam, da imajo nadomestni člani eh, svoje glasovalne kartice, tisti, ki niste vajeni na glasovanje v našem odboru. Poskrbite za to, da boste vsi imeli svoje glasovalne kartice, z glasovanjem pa bomo začeli ob 17.15. Dragi kolegi, manjkajo člani iz več kot ene skupine. Je zelo občutljivo glasovanje, manjkajo člani več kot le ene skupine, zato bom še nekoliko počakal. Lahko potrpite še nekaj minut. Cornelia, do you have a point of order? Cornelia, postopkovno vprašanje. Nimam glasovalne kartice. Res potrebujemo kartico. Ali ti jo lahko gre kdo iskat? V tretje nadstropje. Lahko nekdo iz skupine Gue gre iskat kartico, gospi Ernst. Kaj ti čakamo še na različne člane, potrebujemo pa glasovalne kartice. Can I just... Um, colleagues, just let me make a check, please, that everyone who... Dragi kolegi, ali lahko samo preverimo, če imate vsi s seboj svoje elektronske glasovalne kartice, tudi tiste, ki niste člani odbora Libe, ampak ste nadomestni člani. Dobro, torej mislim, da imamo le eno izjemo, gospod Ernst. Torej, vam bodo prinesli glasovalno kartico, da? Se bomo dogovorili, če vam ne bo uspelo pravočasno. Nimam kartice in kolega jo bo prinesel, ampak eh, dokler je ne bo, bom pač dvigovala roko. Ne skrbi, Kornilija. Dobili bomo kartico in če bomo začeli glasovati, preden uh, bo prispela tvoja kartica, si bomo zapisali tvoj glas, če se vsi strinjajo z tem. Uh, samo preverjam, če ni še kdo drug eh, v isti situaciji. Torej, dragi kolegi, čakam samo še malo, zato ker je več članov, ki še manjkajo, ampak so na poti. Torej, če dovolite, bomo počakali na te člane, ki manjkajo. Group, group, so... Ne gre zgolj za eno skupino. Gre več kot za eno skupino, torej bodite potrpežljivi in imamo le eno glasovanje. Um, can I speak to someone from the GUE group? Se lahko pogovorim s kom iz skupine GUE, morda nekoliko manj javno kot v tem trenutku. Mislim, da je to v interesu vseh. A, poglejte, kartica je prispela. Ali še kdo nima kartice? Prosim vas za popolno razkritje. Prihaja, ja, prihaja. Torej, želim le, da ne bo nobenih dvomov. Želim samo preveriti, če je vse v redu, če ste vsi prisotni, skupina Alde, kdo koordinira. Sophie. Ali si ti namestnica, žiraš, ti si koordinator, je vse v redu za skupino Alde, ste vsi prisotni? Chuckle, ja, no, ta nasmešek najbrž pomeni, da je vse v redu, dobro. Gue, zeleni, EKR. Er? Helga, ni težav. EFDD. EFDD.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 Um, ok, Mrs. Verge. Dobro. Bomo začeli. Sedaj se pritisk dviguje, gospa Veržja, vaša kartica je na poti. Ali to drži? Torej. Prebežen sem, da tudi ta glasovalna kartica prihaja. Thank you, colleagues, for your patience. Hvala lepa, kolegi, za vašo potrpežljivost. Torej, najprej interoperabilnost informacijskih sistemov EU, meje in vizumi, gospod Lenars in gospod Melo ali želita besedo pred glasovanjem? Ne. Torej bomo kar začeli glasovati. Kar pa zadeva samo glasovanje. Seveda bom bral prvi stolpec. Devet ena pet, glasovanje spričenja. Okay, colleagues, so the EP... Tako, kolegi. ELS ima dva člana preveč. Torej, prosim, da dva vzameta svoje glasovalne kartice iz glasovalne naprave. Dobro, vse je v redu, zdaj glasujemo pa torej o predlogu spremembe 195. Konec glasovanja. Zavrnjeno. To ni bil ravno najboljši začetek. 196 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 197 glasujemo. 197 glasujemo. Je vse v redu, počasi berem predloge sprememb. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Je kdo zapustil dvorano? Bom prekinil glasovanje. Zdi se, da je koordinator uh, zapustil dvorano. Jako ste rekli, da eh, imamo dva člana preveč, eh, so tri odšli in eh, sedaj imamo enega premalo. Ali želite, da prekinem glasovanje? Ni v interesu nikogar. Da nadaljujemo brez tega člana. Dobro, je spet vse v redu, kompromisni predlog ena, glasujemo. Thank you. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 1a. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 2. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 8, 7. Glasujemo. Ne, 3, 8, 6. Glasujemo. Na peti strani prvi stolpec. Is everyone voted? The vote is closed. Ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Potem smo pri tretjem členu, 399. Ne, 391 se opravičujem, to je v drugem stolpcu. 391 torej glasujemo. Ste vsi razumeli? 391. Na šesti strani. Še enkrat bom ponovil. ponovil. Člen, tretji člen. Tretji člen, predlog spremembe 391, gospod Ernst. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 399. Kornelija Ernst, črtanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 400. Gospod Niedermüller. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 400. Sedaj pa kompromis 3. Kompromisni predlog spremembe številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa kompromisni predlog 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 429. Štiristo devetindvajset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 443 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromisni predlog spremembe 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 9. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 522. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 523. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 535 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 539 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. torej kolegi. Predlog spremembe 73 na naslednji strani glasujemo. Gre za 19. člen na 20. strani. Ste vsi našli ta predlog spremembe? Predlog spremembe 73 je to. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 569 na strani 23. 569 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 18 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 585 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 21. Glasujemo. Na strani 29. 29. Stran 29. Ste vsi glasovani. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 609. Glasujemo. Tudi to je na strani 29. 609. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 610. Glasujemo. na 32. strani za skupino ELS. Ste vsi glasovali? Ne. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 613. Glasovanje v sklopu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sto dva in šesto štirinajsta identična predloga sprememb. Glasujemo. Sto dva in šesto štirinajst. Konec glasovanja sprejeto kompromisni predlog 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 622. Glasujemo. Šesto dvaindvajset ste vsi glasovali, konec glasovanja. 622. Rečeno mi je, da moramo o tem glasovati. Sad glasujte. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa identično predloga sprememb. Ne. Gremo k predlogu spremembe 634. Šesto štiriintrideset, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne, šesto petintrideset, ne, ne kje smo, se upravičujem, 104, 104, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, kompromisni predlog spremembe 23, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 24, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 25, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 26, glasujemo konec glasovanja. Sprejeto kompromisni predlog spremembe 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Člen 34, predlog, predlog spremembe 110. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 29. Glasujemo. Se upravičujem. Kompromisni predlog spremembe 28. Pozabili smo ga. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29, kompromisni predlog spremembe 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromisni predlog spremembe 30, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 702, glasujemo. 702. Konec glasovanja. Sprejeto. 120, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 31, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 32, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 715. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedemsto sedemindvajset ne se upravičujem. Pre, kompromisni predlog spremembe 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa 41. člen. 725 in 726 ter 727. Vsi so identični. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 131 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog 34 glasujemo. Konec glasovanja. prejeto kompromisni predlog spremembe 35, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisni predlog spremembe 36, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 45. člen predlog spremembe 145, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 743 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 37. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, kompromisni predlog spremembe 38, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromisni predlog spremembe 39, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, kompromisni predlog ne predlog spremembe. Kaj pa sem spregledal? Se upravičujem, spregledal sem predlog spremembe 758. 758, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 40, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa kompromisni predlog spremembe 41, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 43 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 44 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 820 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 46 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 175. V sklopu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In sedaj smo pri členu, pri 55. členu. Ne. Smo pri. Kolegi smo pri predlogu spremembe 176. 176, člen 55a. Glasujemo. 176, člen 55a. Ja, vzemite si čas. To 76, če zmeraj glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa gremo k predlogu spremembe. Sto oseminsedemdeset, člen pa je petinpetdeset D. Predlog spremembe sto oseminsedemdeset. To je na šestdeseti strani pri meni. 178, torej ste ga vsi našli. Konec glasovanja, oziroma glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 179. Konec glasovanja sprejeta. Torej, kompromisni predlog spremembe 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sedaj pa. Smo predlogo spremembe 943 na 74. strani. Torej, 943, predlog spremembe gospe Intfeld. 74 na mojem seznamu, 74 stran, ne vem pa, kako je pri vas. Dobro ste ga našli, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 49 glasujemo. konec glasovanje. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa 957, gospa Ernst. Na 75. strani na mojem seznamu ste vsi glasovali, konec glasovanja sprejeto. Skupaj so ti predlogi sprememb, počasi bom navajal številke, koordinatorji pa prosim nakažite, kako naj bi člani glasovali. Smo pri členu 57, predlogu spremembe 958, gospod Tolton. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 58. člen predloga sprememb 959 in 960 sta identična. Glasujemo. Bolil Valero in Cornelia Ernst. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa 60. člen, proračun 1, ne, ne, ne. Izpustil sem kar cele kompromise, kar ni dobro. Po vsem tem trdem delu, kompromisni predlog spremembe 50, glasujemo. Ne? Ne, 961 je brezpredmeten, je brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromisni predlog spremembe 1a. Vem, da mi težko zaupate, ampak res imam tokrat prav. Kompromisni predlog spremembe 50, medtem ko se prepiramo, še zmeraj glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Sedaj pa proračun ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kaj pa se je zgodilo? Nekaj se je zgodilo z napravo. Kaj se je zgodilo z elektronsko napravo? Ah izčrpana je in več ne deluje. Sprijeto, ampak e, moja naprava mi ne kaže nobenih rezultatov. Dobro, do. No. proračun dve, glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjena, proračun 3, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 973 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 51, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem imbe 981. Zelstra in ostali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 986. Gospa Ernst, 65. člen, glasujemo. Zavrnjeno. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 189. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 989 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 53 za. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Proračun 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave. 198. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 199. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 200. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 202. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 206. Glasujemo. Dvesto šest. Glasujemo. dvesto šest melo, dvesto šest melo, ne vaš. Še enkrat, zdaj veste, kje smo, ne? Dvesto šest gospod melo, še enkrat. Predlog spremembe 206 o stolbcu gospoda Mela, Monika Holmajer, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 207. Zilstra. Glasujemo. Imena dam samo, samo zato, da imate več časa, da najdete, kje smo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 211. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 210. Melo. V stolpcu Mela. Če je kdo zmeden? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 214 glasujemo. Spet smo nazaj v stolpcu gospoda Lenarsa. Konec glasovanja. Sprejeto. 215 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Je bilo pa kar tesno, tako da bom šel počasi. Dvesto devetindvajset, glasujemo. Dvesto devetindvajset. Ja, skoraj smo že pri koncu. Dvesto devetindvajset. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 230. 230 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 232 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 236. Glasujemo. Dvesto šestintrideset, konec glasovanja, zavrnjeno. Dvesto devetinštirideset, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Dvesto šestinsedemdeset. Glasujemo. Dvesto šestinsedemdeset. Ste vsi našli? Dvesto šestinsedemdeset. Še lahko glasujete? Tako. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. 290. Predlog spremembe 290. Aha, prav sem imel, sekretarjat se je zmotil. 289. 289. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 290, glasujemo. Dvesto devetdeset, konec glasovanja, sprejeto. Dvesto enaindevetdeset, glasujemo. Ne, dvesto enaindevetdeset je brezpredmeten, se upravičujem, tako da ne glasujemo o tem. Gremo na 295, 295. Ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 296 glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. predlog spremembe 307. 307. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 10. 10. Konec glasovanja. Sprejeto. 314. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 315. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 320. 320, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 321, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 322, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12. Ne. Tristo sedemindvajset? Ne. Ja. Tristo sedemindvajset. Predlog spremembe tristo sedemindvajset. Glasujemo. Tristo sedemindvajset. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 328. Glasujemo. 328. Tristo osemindvajset, torej, končajmo, glasujemo čez trenutek bom povedal, kje sem naredil napako, konec glasovanja. Sprejeto. Moramo pa se vrniti na 324. Predlog smembe gospoda Depreja, ki smo ga izpustili, tako da moramo glasovati. Prosim, vrnite se na 324. Glasujemo. Glasujemo. Se upravičujem, konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa predlog sem več 14, če se ne motim. 14, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 335 glasujemo. se upravičujem. 334, se upravičujem. Glasujemo. 334. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 335. Glasujemo. Konec. Zavrnjeno. 338. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 339. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 340. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto sedaj pa identični. 332, 345, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 347, glasujemo. 347, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 348. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 349. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 350, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 351, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Tako. Sedaj pa poimensko glasovanje, končno poimensko glasovanje, prvo, najprej medoperabilnost, kar se tiče meja in vis, poročevalec Jeren Lenars, glasujemo. Poimensko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 45 za 10 proti nihče vzdržan. Sedaj pa glasovanje o odločitvi, da začnemo s pogajanji, glasujemo. Konec glasovanja. 43 za, 10 proti, 2 zdržana, sprejeto. Sedaj pa drugo poročilo, medoprebilnost glede policijskega pravosodnega sodelovanja, azila in migracij. Poročajo gospod Melo, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 45 za, 9 proti, nihče vzdržan. In še glasovanje odločitvi za začetek pogajanj. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke poročevalcema. Hvala lepa, kolegice in kolegi. To je konec glasovanje in tudi konec sestanka za danes. Hvala.